Majče sporočilo strani ELS sem eh, dobil nekaj predlogov za imenovanja v delegaciji. Eh, imena bodo objavljena in če ne bo nobenih ugovorov, bodo ta imenovanja potrjeno. Sedaj